Drage kolegice in kolegi, hvala lepa. Nadaljujmo z obrazložitvami glasovanja. Prosim, da zapustite dvorano. Začenjamo s poročilom KUN. Desetkrat sem eh, udarila s kladivom, pa ni delovalo kolegice in kolegi, prosim. Hvala. Sedaj vabim gospoda Caputa, da obrazloži svoje glasovanje pri poročilu Kun. Eno minuto imate, prosim. Gospod Caputo danes sem glasoval za to poročilo kajti menim da je prav da se vsak politik ozre v svojo skrinjico in da je prav da se vsak politik ozre v svojo skrinjico.